To se tudi jasno kaže, zakaj Danska ne želi v ta sistem, kajti mi si želimo sami odločiti, kakšno gospodarsko politiko bomo vodili, kajti to je stvar danskih voljivcev, ne pa bankirjev v Frankfurtu. Hvala lepa. Naslednje plenarno zasedanje bo 7. aprila v sredo ob pol treh. Gre za posebno sejo za pregled rezultatov Evropskega sveta. S tem je